Prosim, sedite. So, then I would like to welcome everyone to this uh, hearing. Dobrodošli na odboru za razvoj. Z nami je kandidatka za komisarjo, komisarko Urpilainen z Finske. Tri ure predstavitve nas čaka in bomo kar tako začeli. Kot prvo, gospa Juta Urpilajan, kandidatka za komisarko za mednarodna partnerstva, lepo pozdravljeni. Lepo je, da ponovno eh, lahko začnemo s temi predstavitvami in sem prepričan, da se tudi kandidatka veseli eh, te predstavitve, tako kot tudi mi vsi v odboru. Najprej bi rad eh, predstavil formalnosti in pa strukturo te predstavitve oziroma zaslišanja. Najprej tu bi omenil smernice za dobrito komisije. Um, parlament oceni kandidatka oziroma kandidata za komisarja glede na splošno strokovno znanje, zavezanost evropskim idealom in pa osebno neodvisnost. Prav tako tudi ocenimo uh, njihov portfelj in pa uh, veščine za komunikacijo. Gospa Urpilajnen je že predhodno odgovorila na pisna vprašanja. Pisne odgovore ste dobili vsi poslanci v ustreznih jezikih. Odbor za pravne zadeve ni ugovarjal tej predstavitvi omenjene kandidatke. Sedaj pa struktura te razprave. Kandidatka za komisarko bo najprej podala uvodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut, potem bo imela na voljo še 5 minut ob koncu sestanka za zaključno izjavo. Po uvodnih besedah boste imeli čas za 25 vprašanj, vsi poslanci in poslanke. Imeli bomo uh, obdobje po 5 minut ena minuta za vprašanje in pa dve minuti za odgovor kandidatke. Če bomo imeli še nadaljne vprašanja, potem nadaljne vprašanje ne sme biti daljše uh, od ene minute in pa tudi ena minuta za odgovor. Prvi krok sedmih vprašanj bodo zastavili predstavniki političnih skupin. Potem drug krok osmastih vprašanj pa se nanaša na celotno porazporeditev vprašanj med političnimi skupinami. To vključuje tudi uh, samostojne poslance. Prav tako bi poslanci rad opozoril na to, da se res držite dodeljenega časa za govor. Danes imamo tolmačene v 23 jezikov, torej lahko vsi govorite in poslušate svoje jezike, ampak prosim, da govorite dokaj počasi, tako da bo tudi tolmačenje dobro. Prav tako se tudi razprava prenaša na spletni strani parlamenta in po predstavitvi lahko dobite tudi video posnetek. Preden dam besedo kandidatki, za komisarko še nekaj besed o drugih vprašanjih, ki so zelo pomembna za ta odbor in kjer upam, da bomo dosegli čim boljše sodelovanje s komisijo. Kot prvo, pred nami je pomembna reforma vzhodna soseščina in pa mednarodno sodelovanje. Na tem področju želimo spostaviti ustrezen instrument in upamo, da bomo okrepili prepoznavnost in pa učinkovitost Evropske razvojne politike. Prav tako pa, da bomo tudi uveljavili ustrezno vsebinsko vlogo Evropskega parlamenta. Potem kot drugo, časovnica za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, in pa trajnostni razvoj na splošno z konkretnimi ukrepi in pa časovnico. To je za nas zelo bistveno. Že sedaj smo eh, približno 30 eh, odstotkov v obdobju izvajanja ciljev trajnostnega razvoja, zato res želimo dodelati strategijo. Potem pa še postkotonovski sporozum imamo dve resoluciji eh, in parlamenti v obeh resolucijah ustrajajo na tem, da je treba vključiti okrepljeno parlamentarno sežnost u um, skupni um, skupščini parlamenta in drugih držav, zato želimo, da se mnenje parlamenta upošteva pri tem, ko bomo vzpostavili strukturo za sporozum v prihodnosti. No, sedaj pa res dobrodošli, gospa kandidatka za komisarko, beseda vaša. Thank you, Chair. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, gospod in gospodje. Veliko čast in veselje mi je, da sem lahko tukaj z vami kot kandidatka za komisarko. Rada bi predstavila, kdo sem, kakšni so moje cilji in kako upam, da lahko dosežemo te cilje skupaj. Moram priznati, da si nikoli nisem predstavljala, da bom ravno tukaj um, na tem sedežu za govorniškim odrom, ko sem um, pri 19 um, letih se zauzemala za finsko članstvo v Evropski uniji, niti takrat, ko sem sodelovala na um, odborih um, Evropske socialdemokratske mladine ali pa ko sem naprimer um, soustanovila in pa predsedovala um, Evropski mladinski organizaciji na finskem niti takrat, ko sem šla na Erasmus izmenjavo na Dunaj in ko sem z drugimi evropejci tam študirala glasbo. Ampak ravno v teh pomembnih časih sem razvila svojo zelo močno proevropsko identiteto. V teh omenjenih časih sem razvila svoje globoko prepričanje, da je evropska integracija dobra za Evropo in dobra za svet. ravno moja evropska identiteta in pa to, da verjamem v integracijo, so dejavniki, ki so me vodili do sedaj. Tako da sem bila potem poslanka, eh, ministrica za finance in pa namestnica premijeja. Potem um, sem delala tudi v civilni družbi in sedaj, nedavno, sem bila tudi posebna predstavnica um, za mirovna posredovanja ravno moja evropska identiteta in pa moje prepričanje v vedno tesnejšo unijo so dejavniki, ki so me vodili do tega trenutka. Upam, da bom z vašo podporo in pa soglasjem lahko postala članica kolegija evropskih komisarjev. Dragi poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, lahko me verjamete, ko rečem, da tukaj pred vami sedim z velikim navdihom, eh, pa tudi z veliko ponižnostjo. Zakaj se ponižam? Zato, ker dejansko verjamem v predstavniško demokracijo. Dragi poslanci in poslanke, večji trendi preoblikujejo naš svet in ti trendi vplivajo na nas vse. Podnebne spremembe, digitalizacija, migracije in mobilnost ter pa neenakost in razlike. To so nekateri izmed teh trendov. Bila sem v organizacijah civilne družbe, kot tudi v parlamentu in v vladnih službah. Vedno sem delala na področju razvoja in zato sem zelo zavezana eh, temu, da se bojimo proti neenakostim in tako, da podpiramo trajnostni razvoj in pomagamo bolj prikrašenim. Kot namestnica predsednika vlade sem se javila za to, da bi vodila odbor za trajnostni razvoj. Zdelo se mi zelo pomembno, da skupaj združimo različna ministrstva in pa zainteresirane strani na tem področju. Samo skupaj lahko dejansko dosežemo pomembne cilje. Izvoljena predsednica je sedaj upravlja točno takšen pristop. V svojih pismih o nameri je dejala, da celoten kolegi je nedvomno odgovoren za to, da dosežemo cilje trajnostnega razvoja. Ponosna sem na ta celovit pristop in v celoti želim podpreti ta skupen projekt, tako pri notranjih kot zunanjih politikah. Pripričana sem, da je agenda 2030 res zlata priložnost za Evropo. Evropska komisarka za mednarodna partnerstva se zauzema za to, da po celotnem svetu uveljavimo cilje trajnostnega razvoja. Moj cilj je, da izkoreninimo revščino preko mednarodnega sodelovanja in pa preko podpore za razvoj. Naša skupna globalna odgovornost je sestavljena v pogodbah, in je v skladu z našimi vrednotami človekovih pravic in pa človeškega dostojanstva. Moje ambicije so, da to napravimo na čim bolj učinkovit in strateški način, tako da bo to tudi eh, v skladu z novimi eh, dejavniki razvoja v svetu. Uveljavitev ciljev trajnostnega razvoja je nekaj ključnega tudi za evropske interese. Govorimo o vzdržnosti in trajnosti našega planeta, govorimo o Um, pomankanju varnosti za um, ljudi, zaradi česar je veliko migracij, zaradi česar je veliko konfliktov. Gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, preden grem, um, preden sem šla na področje politike, sem delala kot učiteljica in zato mi je izobraževanje zelo pri srcu. Enak vključujoč svet um, lahko zgradimo samo z kakovostnim izobraževanjem za vse. Izobraževanje nam lahko pomaga pri tem, da se zoprstavimo nekaterim izzivom um, danes uh, in pa v prihodnosti, prav tako nekaterim največjim trendom. Z izobraževanjem lahko marsikaj spremenimo na področju podnebnih sprememb ali pa pri okolju. Izobraževanje je zelo ključno pri pripravi na trg dela tudi v dobi digitalizacije. Sem zavezana temu, da v novih finančnih instrumentih 20 odstotkov namenimo za človeški razvoj. Temu sem močno zavezana. Tukaj imamo različna področja, potreb nekatera krhka um, območja, kot to potrebujo naša pomoč. Enako moramo podpreti tudi osnovno izobraževanje, izobraževanje in vzgojo v eh, zgodnih letih, kot tudi, tudi izobraževanje deklic. In tukaj sem pri eh, bolj osebnih pripombah. Pripričana sem, da to, da izobražujemo in pa opolnomočimo ženske in deklice, je gotovo predpogoj za to, da ustvarimo dejansko vključujočo družbo. Vem, zelo dobro vem, kaj uh, pomeni to, da uh, eh, predrežeš um, umetne zgorne meje. Bila sem uh, prva ženska, um, ki je bila predsednica naše um, stranke in um, prav tako sem tudi uh, Eh, prva um, ženska kot kandidatka iz svoje države za komisarko. Zato se zelo zauzemam za enakost med spoloma in želim ta vidik spolov vključiti v na, vse naše uh, vidike in pa naša področja programov. Osredotočila se bom na cilje trajnostnega razvoja, bojevala se bom proti neenakosti in želimo izkoreniti revščino. Ampak kako? Moramo zasnovati ustrezne prednostne naloge, predvsem prave strategije za države in pa regije, s čimer bomo prispevali k doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Takšne pobude potrebuje ustrezno financiranje. Treba je zaključiti pogajanja o večletnem finančnem okviru in tako lahko pokažemo našim partnerjem, da smo resni in da na vsak način želimo izboljšati življenje ljudi. In z vami želim sodelovati, kot z vsemi drugimi želim sodelovati, zato da bi tudi ponastavili dogovor glede eh, instrumenta o mednarodnem sodelovanju in pa sodelovanju soseščino Evropske unije. Razvojna pomoč sama ni zadosti v današnjem svetu. Tako samo s tem ne moremo doseči ciljev trajnostnega razvoja. To ni zadosti, da dosežemo partnerstva, ki so ključna za novo globalno realnost. Kot Evropska komisarka bom zelo zavezana temu, da uporabimo našo pomoč, tudi zato, da bolj jasno veljavimo um, domači kapital in pa da povečamo domači prihodek. Razvojna politika za 21. stoletje mora vključiti vse instrumente, tako da bomo povečali naložbe za več delovnih mest, da bomo izboljšali zakonske predpise in upravljanje. To pomeni tudi to, da moramo čim bolj izkoristiti naš potencial pri zunanjih naložbah. Tukaj imamo ta posodobljeni naziv mednarodna partnerstva. To je po mojem mnenju velika priložnost. To odraža to, da se osredotočimo na multilateralizem in pa sodelovanje vseh enakopravnih partnerjev. EU sama ne more rešiti planeta in ne moremo se sami pripraviti na prihodnost. Delovati moramo skupaj. Eh, Evropska unija pa naše partnerje. Moramo vsi delati skupaj z roko v roki skupaj. EU bo varuhinja multilateralizma in pa mednarodnega reda, ki temelji na pravilih. Skupne zmožnosti za pomoč EU in pa držav članic moramo izkoristiti tako, da bomo dosegli naše cile. Tako na terenu, v partnerskih državah, kot tudi v mednarodnih finančnih ustanovah. Leta 2015 je globalna skupnost um, pretvorila cilj tisočletnega razvoja v cilje trajnostnega razvoja in takrat smo dejali, um, da bomo šli preko običajnih struktur, torej kdo je v razvoju, kdo je razvit, uh, daj dam, uh, jug, sever. To smo presegli, zato smo potem zastavili bolj univerzalne, splošne pristope, kjer so vključeni vsi in um, kjer je pristop v korist vseh. Kot Evropska komisarka si bom prizadevala za to, da bo EU zanesljiv, stabilen partner in zaveznik za vse partnerske države pri njihovem doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Močna mednarodna partnerstva z Afriko, Latinsko Ameriko, karibskimi um, državami in pa z tihomorskimi državami nam lahko pomaga pri tem, da odpravimo najbolj žgoča vprašanja in probleme v današnjem svetu. Takšna celovita partnerstva nam bodo tudi omogočila odlično priložnost, da se spopademo z izzivi na področju upravljanja migracij. Če bom potrjena kot kandidatka za komisarko, želim nadgraditi trenutno partnerstvo med EU in Afriko za trajnostna delovna mesta, tako da delamo na poti do celostne strategije EU za Afriko. V tej luči bom sodelovala z visokim predstavnikom in podpredsednikom in pa z drugimi um, ustreznimi komisarji za ta področja. Partnerstvo z drugimi celinami je ključno in um, to v korist vseh evropskih in afriških državljanov. Zasebni sektor mora biti čim bolj vključen v stvarjanje delovnih mest in pa v zagotavljanje novih veščin in spretnosti. Eh, to smo že dosegli, to želim še nadgraditi, tako da bomo poglobili naše skupne interese in pa zmožnost, da se ustrezno odzivamo na pozitivne priložnosti. Moramo pozabiti na staro retoriko o Afriki, ki naj bi bila celina nestabilnosti in revščine. Ne, namesto tega potrebujemo nekaj drugega. Z odprtimi rokami moramo podpreti in pozdraviti Afriko kot eh, novo celino upanja in blaginje. Prav tako bo moja prednostna naloga tudi to, da uh, zaključim pogajanja o postkotinovskem sporazumu. Moramo zaključiti to zavezništvo med eh, državami EU in pa AKP na mednarodnem odru. Potrebujemo partnerstvo, ki bo dobro za vse naše skupne interese in pa za vse naše ljudi. In še nekaj bi rada podarila tukaj pred vami. Nikako ne bom popuščala v svojih zavezah za ustrezno parlamentarno razsežnost tega prihodnega partnerstva. Dragi kolegi, Evropska unija je močna zaradi delovanja vseh institucij. Zato bi res rada podarila, da sem zavezana sodelovanju z drugimi institucijami, na poti do skupnih istih ciljev. EU eh, e bo dokončno uveljavljena kot eh, globalni vodilni akter pri razvojni pomoči in pa mednarodnem sodelovanju. Kot eh, poslanka sem dejansko verjela v predstavniško demokracijo. Zelo se bom potrudila za to, da bomo okrepili posebno razmerje in odnos med Evropsko komisijo in pa Evropskim parlamentom. Želimo vedno bolj in bolj poglavljati ta pozitiven odnos. Tukaj sem zato, da vas poslušam, zelo cenim vaše izkušnje, strokovno znanje in vaše poglede. Zelo tesno bom sodelovala tudi z uh, visokim predstavnikom oziroma podpredsednikom komisije v smeri tega, da postane EU vpliven globalni akter. Sedaj pa še geopolitična struktura. Novozvoljena predsednica je dejala, da želi takšni geopolitični pristop in zato bom sodelovala z drugimi komisarji, ki vodijo portfelje, ki vplivajo na EU zunanje delovanje. Še vedno bom tudi sodelovala z državami članicami pri tem, da pripravimo skupne analize, skupne programe in pa skupno izvajanje. Prav tako želimo doseči uh, ustrezne cilje uradne razvojne pomoči, torej um, nicele 7 odstotka um, BDP-ja, želimo, da je ta uradna razvojna pomoč. Potem pa še civilna družba, ti organizacije so morda naš največji zaveznik, mora biti v spredju našega mednarodnega sodelovanja in pomoči. V interesu vseh je, da organizacije civilne družbe čim bolj vključimo v pripravo politik in pa v snovanje naših programov. Spoštovani predsednik, dragi kolegi in kolegice, potrebujemo ustrezne politike za naš planet, za človeštvo. Evropski državljani pričakujejo, da ukrepamo. Mladina želi še več. Naši otroci si zaslužijo, da storimo vse v svoji moči. Želim zgraditi zaupanje za vse skupaj z vami. Namreč zaupanje, da bodo naši partneri videli močno EU, ki bo dosegla cilje trajnostnega razvoja in ki se bo bojevala proti revščini. Zaupanje, da naši državljani razumejo argumente in pa rezultate za naše delo na področju razvoja in sodelovanja. Želim zaupanje med ljudmi in institucijami, kajti bolj enak, enakopraven svet lahko dosežemo samo skupaj. Sedaj je na poču čas, da jaz poslušam vas in da poskušam odgovoriti na vaše vprašanje. Hvala. Uh, Hvala lepa za to uvodno izjavo, gospa kandidatka za komisarko. Najprej sedem vprašanj političnih skupin. Georgi Helveni, LS je prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod kandidatka za komisarko. Hvala lepa za vodne besede. Govoril bom v materem jeziku, v mačarščini, zato prosim, nataknite si slušalke. Bistoš jelujete osvojnje. A 2015-ös migrációs válság rámutatott arra, Hvala. Migracijska kriza leta 2015 nam je pokazala, da so gospodarske in politične razmere na Bližnem vzhodu zelo nestabilne in da to lahko ogrozi tudi varnost naše celine. Šipke vlade delujejo tako, da državljani izgubijo zaupanje uh, v države izvora. Uh, migracijske težave treba najprej obravnavati v državah izvora. Tja je treba um, izvažati pomoč, ne pa da uvažamo problem sem na evropsko celino. Ljudje uh, morajo poskrbeti za svojo um, blagostanje doma. Evropska razvojna politika mora temeljiti ravno na tem in moramo napraviti radikalne spremembe v našem delovanju sam, kot tudi naša skupina poslancev eh, LS, bi radi zastavili naslednje vprašanje, gospa kandidatka. Right to stay, pravica ostati v državi zvora. Kaj za vas pomeni ta izraz? Ali to pomeni, da je treba narediti vse za to, da bomo te pravice zagotovili za vse ljudi? Hvala lepa, predsednik, hvala lepa. Spoštovani poslanec eh, Hrveni, ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vam in pa vsem koordinatorjem za sestanek izpred par tednov. Veliko čast mi je bilo, da smo lahko opravili ta sestanek z vsemi političnimi strankami v Evropskem parlamentu. Zastavili ste vprašanje glede povezave med migracijami in pa razvojno politiko. Tukaj gre za korenine, za vzroke. Delala sem kot posebna predstavnica za mirovna posredovanja in eh, večkrat sem šla v Afriko in res eh, potem sem videla mlade, ki so izgubili eh, svoj dom. To mi je zlomilo srce večkrat in vemo, da če nima dostopa do izobraževanja, če nima dostopa do delovnega mesta, potem je težko verjeti v prihodnost. In z tega zornega kota bi rekla naslednje. Preko razvojnega sodelovanja smo poskušali izboljšati pogoje v državah izvora in pa v partnerskih državah. To lahko napravimo preko izobraževanja, preko naložb ustvarjena delovnih mest in podobno. Okvir tega sodelovanja pa so cilji trajnostnega razvoja, kot sem že ravno prej omenila. To je glavni okvir. Še nadaljne vprašanje? Hvala. Do takrat. Hvala lepa za ta odgovor vse to potrebujemo v Afriki, vse to, kar ste povedali, moramo iti tja na teren in videti, kaj se tam dogaja. Res je. In prav zato še enkrat ustrajam. Treba je sprejeti ustrezne odločitve za Afriko in države tam. Ali poslušate predstavnike civilne družbe in politike iz Afrike? komisija je pripravila razvojne instrumente in potrebujem bolj konkretne ukrepe, naprimer instrumente iz razvojnega sodelovanja in pa iz instrumenta za soseščino. Torej imamo um, ta instrument na CZI, ali boste ta instrument tudi uporabili v svojih razvojnih politikah? Gospa kandidatka, seveda sem pripravljen na dialog z vami, uh, z vsemi političnimi skupinami in strankami v parlamentu z vsemi akterje, tudi s civilno družbo. Vedno sem se v politiki zauzemala za dialog, pa čeprav se um, vedno nisem strinjala s sogovorniki. Kot sem že predajala, edina možnost za to, da pridemo do trajnostne migracijske politike v prihodnosti, je, da poskušamo odpraviti glavne korenine težav moramo izboljšati življenjske razmere v državah izvora, pa tudi v partnerskih državah. To je edini način za to, kako bi povečali upanje za ljudi v teh družbah. Pripravljena sem storiti vse v svoji moči uh, za to kot članica Evropske komisije. Hvala lepa, sedaj pa Udo Bulman, SND. Dobrodošli, gospa kandidatka, tudi menu socialistov in demokratov iz premeta. Kot pravite, cilji trajnostnega razvoja so zlata priložnost za vse nas. Te cilje lahko imenujemo naša zadnja možnost. Treba se bojevati proti skrajni revščini in moramo uh, biti kos današnjim izzivom, kot naprimer podnebne spremembe, eh, vedno večja neenakost eh, in pa nestabilnost. Kaj lahko naredimo za to, da bi šli nazaj v pozitivno smer? Potrebujemo konkreten časovni načrt. Tega zaenkrat ni, niti v Evropi, niti na mednarodnem odru. Kako bi lahko bolje spremljali in analizirali postopek z zavezujočimi cilji? Videli ste tri scenarije odhajajoče komisije. Mi se zauzemamo za prvi scenarij, kajti to je edini scenarij, ki nam omogoča upanje za to, da bomo dosegli cilje. Zato me res zanima, kakšni so vaši načrti na tem področju. Gospa kandidatka, hvala lepa za to pomembno vprašanje. Boj proti neenakosti je eh, bil vedno moj cilj tudi ko sem bila finančna ministrica. Tudi takrat se mi je zdelo ključno, da se bojimo proti neenakosti v družbi. Cili trajnostnega razvoja in pa agenda 2030 eh, sta moj kompas. To mora biti kompas za nas vse, za celotno komisijo. te cilje trajnostnega razvoja um, lahko dosežemo skupaj, ne samo z razvojno politiko, potrebujemo širše strateške instrumente. Zato sem bila zelo vesela, ko sem videla, da je izvoljena predsednica pogosto v številnih pismih omenila to, da bo celoten kolegi odgovoren za uveljavljanje ciljev trajnostnega razvoja. Potem je omenila še eno konkretno orodje. V prihodnosti bi lahko, morda, kar sama podpiram, uporabili tudi evropski semester za izvajanje SDG-jev. To je eden izmed instrumentov, ki so na voljo. Kot sem že omenila v svojem govoru prej, mislim, da je treba podpreti naše partnerske države pri tem, da same razvijo nacionalne in regionalne strategije za izvajanje ciljev trajnostnega razvoja. Kajti to je skupni projekt vseh. Tu ne gre samo za projekt za Evropsko unijo, ampak gre za projekt za celotno družbo po svetu. Nadaljne vprašanje? Gospa kandidatka, v vodnih besedah ste dejali, da ne smemo več govoriti o severu in jugu, ampak moramo vedeti, da smo vsi nekako eh, prisotni v državah v razvoju, moramo praviti svojo domačo nalogo. Potem ste omenili še semester, kaj to pomeni za vaš portfel. Kaj ti to ni neko obrobno vprašanje, to je za vas uh, ključni portfel. države iz partnerskih eh, regij mora biti nam čim bolj enakopravne in moramo se enakopravno pogovarjati. Kaj lahko vi storite za to, da bi preoblikovali domačo evropsko politiko, kot naprimer eh, kmetijsko politiko ali pa proizvodno hrane, trgovino? Kako bi to preoblikovali preko zornega kota partnerjev, ki jih potrebujemo, če želimo doseči naše skupne cilje za konkreten načrt? Gospa kandidatka, glede um, tega imena partnerstva, mednarodna partnerstva, to je zelo um, modro ime za portfel, kot ste dejali. To pošilja zelo jasno sporočilo partnerskim državam. Namreč ne želimo več tega odnosa, um, da je dam želimo bolj enakopravna partnerstva, kot ste dejali. Tudi Evropski uniji lahko storijo marsikaj za to, da um, razvijemo cilje trajnostnega razvoja. Evropska komisija in parlament in svet uh, tega ne moremo napraviti sami. Potrebujemo tudi države članice. Kot sem že prej dejala, evropski semester je lahko dobro orodje za to, da se to izvajamo. Sedaj pa šel Gerens, Renew. Hvala lepa, gospa kandidatka. Vesele mi je bilo poslušati vaše vodne besede ko gre za razvoj, eh, boste pristojni eh, za prvega razvojnega akterja, za prvega drvalca v svetu. Pristojni boste za odnose med EU in pa državami v razvoju. Tu imamo ta, bomo da enakopravna partnerstva in to je eh, ključ, trajnostnega razvoja v zadnjih desetletjih. V vaših pismih uh, ste dejali, da prihodoča predsednica od vas pričakuje, da se zaključijo vsa pogajanja glede prihodočih partnerstv skupaj z vsemi instrumenti pa orodje. Prav zato morate prilagoditi pomoč EU ciljem EU na področju migracij in tukaj pa potem stvari postanejo bolj kočljive. Kako naj tormačimo ta stavek? ali lahko izključimo um, politiko um, tega, da bi naši partnerji morali sprejeti vse pogoje na področju migracij, ali lahko izključimo strogo pogojevanje na področju migracij in pa tega trajnostnega razvoja. Gospa kandidatka. Uh, a saj Kot sem že odgovorila, mislim, da v mojem odgovoru na prvo vprašanje menim, da obstaja povezava med razvojno politiko in migracijami. To se odraža v izvornih vzrokih. Veliko krat so oboroženi spori, tisti, ki prisilijo ljudi, da se odselijo drugam. Morajo si poiskati zatočišče, zato da preživijo. Moje osebno mnenje je, da moramo še naprej razvijati sodelovanje s tistimi državami, državami izvora in tudi z drugimi državami, seveda. Vsi vemo, da je Evropska unija največja darovalka na svetu, kar pomeni, da ne sodelujemo samo s tistimi državami, odkuder prihajajo migranti. Istočasno pa, ker sem iskrena oseba, vam bom tudi iskreno odgovorila na vaše vprašanje. Menim, da s pogojevanjem ni možno zaustaviti migracij. To ni mogoče. Kaj ti, če si pogledamo finančne tokove v državah v razvoju, potem vidimo, da je razvojna pomoč in razvojno sodelovanje samo majhen del teh finančnih tokov. Zato menim, da bi Evropska unija in Evropska komisija morala imeti enotno eh, migracijsko politiko. Razvojno sodelovanje je lahko del tega, vendar pa ne more biti eno samo orodje v tem paketu. Dodatno vprašanje. Najlepša hvala. Če sem vas prav razumel, menim, da gre tukaj bolj za partnerstvo kot za zapovedovanje. Če se držimo scenarija, ki sem ga omenil, menim, da bomo morali sprostiti več sredstev za razvojno pomoč že več generacij zahtevamo razvojno pomoč v vrednosti nič celih sedem odstotka BDP-ja. V tem trenutku imamo štiri države članice, ki so sprejele ta izziv. Vi kot bivša finančna ministrica veste, kje je problem. bi lahko v evropskem semestru, ko bomo govorili o proračunu, lahko prisilili države članice, da to storili in da se zavedajo, da niso izpolnili svojih obvez. Gospa kandidatka. Rekla bi, da gre tukaj za politično voljo. Gre namreč za vprašanje političnih odločitev, ne samo na evropski ravni, ampak tudi v državah članicah. Kot bivša finančna ministrica vem, da je finančni minister tisti, ki predlaga proračun parlamentu. Z tega vidika in iz svojih izkušenj bi lahko rekla, da bi morali skušali pritegniti finančne ministre in tudi vodje držav članic za to, da se zavežejo k tem nič celih sedem odstotka. Sama pri, sem pripravljena to tudi storiti. Seveda lahko storim samo to, kar je v moji moči, vendar pa je to tudi razprava za ministre, za razvojno sodelovanje, za razvojno pomoč, vendar pa to ni dovolj. Mogoče lahko skupaj poiščemo način, kako bi lahko pritegnili finančne ministre in predsednike držav in vlad, zato da bi dosegli ta cilj. Mišel Rivazi, zeleni, najlepša hvala, gospod predsedojoči, dobrodošli v naš odbor. Rada bi vam zastavila vprašanje v zvezi z okoljskimi zločini. Vi ste govorili o trajnostnih ciljih v okviru agende 2030, vendar pa, če ne bomo reševali vprašanja okoljskih zločinov, nam ne bo uspelo. Gre za četrti četrto največje področje zločinov po organiziranem kriminalu, um, zločinov proti človeštvu in tako dalje. Kakšna je vaša drža glede tega vprašanja, kaj vi želite storiti glede tega, ko gre za nezakonito ribarjenje, ne, uporaba nezakonitih kemikalij in tako dalje? Bi vi razširili področje mednarodnega sodelovanja in mednarodnega partnerstva tudi na področje okoljskih zločinov. Gospa komisarka, najlepša hvala za to zelo pomembno vprašanje. Prepričana sem, da smo vsi odgovorni za to, da imamo čisto okolje Kakšen je najboljši način za boj proti podnebnim spremembam in za varstvo okolja? Najboljši način za to je zeleni dogovor. To je pobuda novo izvoljene predsednice komisije. Predpostavljam, da se javna razprava v Evropskem parlamentu in tudi v Evropski komisiji vrti okrog notranjih vprašanj zelenega dogovora. Moje posebno mnenje pa je, da bi zeleni dogovor moral vsebovati tudi zunanjo razsežnost. Tako bi lahko izboljšali tudi stanje glede okolja v naših partnerskih državah. Vem, da 20 odstotkov razvojne pomoči Evropska unija uporablja za boj proti podnebnim spremembam, vendar pa se popolnoma strinjam z vami glede tega, da moramo storiti še več, da to ni dovolj. Kaj moramo storiti? Moramo podpreti prehod na nizkooklično gospodarstvo tudi v naših partnerskih državah. To vključuje tudi te vidike, ki ste jih omenili vi. Zeleni dogovor predstavlja zelo dobro priložnost za to, da okoljska in podnebna vprašanja dobijo vidno mesto tudi v našem razvojnem sodelovanju z partnerskimi državami. Dopolnjeno vprašanje. Green Deal, zeleni dogovor mm, se sliši čudovito, vendar pa potrebujemo sankcije in nadzor. Nekaj čisto konkretnega. Ko sem si pogledala posebno poročilo Združenih narodov o pravici do hrane, sem videla, mm, da je uporaba pesticidov kriva za smrt 200 milijonov ljudi. Kaj boste vi storili, če boste komisarka, glede tega, da imamo pesticide v Evropi, ki so prepovedani, vendar pa jih izvažamo v države v razvoj? ki nimajo nobene infrastrukture ali drugačne upravne strukture za nadzorovanje tega področja. Kaj boste vi storili, da ne bomo dopustili, da zastrupljamo ljudi, ki živijo v teh državah, ki nimajo dovolj zmogljivosti, da bi upravljali nadzor? Gospa kandidatka. Popolnoma se strinjam z vami glede tega, da potrebujemo sankcije in tudi zakonodajo. Tudi to potrebujemo. Ko gre za kmetijstvo, bi rekla, da je kmetijstvo osrednjega pomena, kajti na milijone ljudi se preživlja s kmetijstvom, še posebej v državah v razvoju. To vemo vsi. Kmetijstvo pa je tudi najbolj prizadeto področje zaradi podnebnih sprememb in, za, in ravno tako povzroča ogromno izpustov toplogrednih plinov. Mi potrebujemo prenos na globalni, svetovni prehranevalni sistem, s katerim bi proizvajali zdravo in varno hrano za svetovno prebivalstvo. Seveda veste, da je varno živil zelo pomembno vprašanje za nas v Evropi in za nas vse. Kaj lahko storimo? Lahko podpremo afriška podjetja in afriške oblasti, ki spoštujejo evropske zakonodaje. Sama osebno sem pripravljena sodelovati z znanstvenimi mednarodnimi centri in inštitucijami in z drugimi deležniki, ki delujejo na tem področju. Sedaj pa ima besedo Bernhard Zimniok za ID. V osebnem pogovoru sem dobil občutek, da ste zelo dobro pripravljeni na vaše delo. Pripravljeni ste tudi dati konkretne odgovore na konkretna vprašanja. Že nekaj let slišimo, mm, da človekoljubna pomoč eh, palestincem pride v roke teroristov in eh, s tem naj bi spodbujali naprej oboroženi spor. In računsko sodišče je že leta 2012 v preiskovalnem poročilu o uporabi evropskih sredstev opozorilo na to, Komisija je zignorirala to poročilo in še naprej se dogaja isto. Kako vi gledate na ta problem? Boste odpravili očitke in poskrbeli, da ne bo prišlo več do zlorabe evropskih sredstev? da ne bomo več ignorirali takšnih problemov. Prosim, da navedete konkretne ukrepe, s katerimi bi lahko rešili ta problem. Gospa kandidatka za komisarko. Same verjamem v transparentnost. Vedno, ko opravljamo davkoplačevalska sredstva moramo biti odprti in transparentni. Ravno tako moramo položiti vse račune in vse rezultate, zakaj uporabljamo davkoplačevalski denar in kaj smo s temi sredstvi dosegli. In kakšne rezultate dosegajo projekti, ki jih podpiramo s temi sredstvi. To je vprašanje verodostojnosti. Če želimo okrepiti verodostojnost Evropske unije, moramo biti zmožni pokazati in dokazati našim državljanom, kaj vse lahko dosežemo z njihovim denarjem in kakšni so rezultati naših razvojnih projektov in tudi programov. Z tega vidika se bom zavezala k izboljšanju transparentnosti. Vem, da je to pri evropskih, evropskih projektov že tako ali tako zelo dobro. Vendar pa sem pripravljena storiti še več. Ta konkretni projekt, ki ste ga omenili, um, moram ga bolj natančno preučiti. Nimam še vseh dejstev. V zadnjih eh, tednih sem zelo marljivo uh, preučevala vse te zadeve, vendar pa tega konkretnega projekta žal ne poznam. Vam bom pa z veseljem odgovorila kasneje. Najlepša hvala. Dobro je, da ste pripravljeni na dano razpravo o tem vprašanju. Rad bi pa poglobil moje prvotno vprašanje. Očitno je, da milijarde evrov steče v razvojno pomoč za palestinsko oblast in do sedaj ni prišlo do pozitivnega premika. Ravno nasprotno, sredstva se vedno znova zlorabljajo in zato obstajajo zelo jasni znaki bistvu si pogledate alternativne razvojne modele in eh, razvojno politiko na tem področju in možnost zaustavitve razvojne pomoči in da če tem ne bi zaustavili mirovnega procesa in spodbujali obrožene tega spora, mislite, da bi lahko predstavili kakšen konkreten načrt v času vašega mandata? Gospa kandidatka za komisarko. Mislim, da si vsi želimo miru na Bližnjem vzhodu. To bi radi dosegli vsi. Vedik, ki bi ga rada izpostavila tukaj, je, kako bi lahko vključili več žensk in mladih v mirovni proces. Kot sem že omenila, sem delala kot posebna predstavnica za medijacijo v sporih. Takrat sem preučevala možnosti, kako bi lahko pritegnili več žensk in mladih k mirovnemu procesu, kajti ugotovila sem, da če jim damo močnejšo vlogo, bi lahko dosegli boljše rezultate. To je en primer za to, kako bi lahko dosegli mir v našem nestabilnem svetu. Najlepša hvala, sedaj pa dobi besedo gospa Beata Kempa za EKR. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaše besede, za vašo predstavitev. Upam, da bomo uvedli nove vrednote, kot je partnerstvo, da ne bomo več diktirali pravil in usilevali naše vizijo po svetu. Gospa kandidatka, imam vprašanje za vas. Res je, Evropska unija je največja darovalka na svetu. Vendar pa se odpira tudi vprašanje, kako učinkovita je ta pomoč. Najlepša hvala za srečanje, ki sva ga imeli, izmenjavali sva si izkušnje o mestih, ki sva jih obiskali, kjer obstajajo hude težave, no, odkudar prihaja veliko migrantov. Evropska komisija upravlja sredstvi in daje naloge drugim ustanovam, agencijam, ki potem eh, namenjajo ta sredstva za projekte. Kakšne so vaše izkušnje glede majhnih držav in eh, nevladnih organizacij, ki ne morejo sodelovati v teh večjih agencijah in ustanovah? Mogoče bi lahko uporabili tudi njihove izkušnje. Definitivno se želim naučiti še več. Zagotovo bom sodelovala z državami članicami, to je nujno potrebno, če želimo resnično doseči cilje trajnostnega razvoja. Kot sem že povedala, ni dovolj, da Evropska unija in inštitucije upravljajo svoje delo. Pritegniti moramo tudi države članice k našemu pristopu. Seveda pa potrebujemo partnerstva. To pomeni dialog in partnerstvo bo moj način dela, če bom potrjena za komisarko. Iz mojih osebnih izkušenj vem, da nevladne organizacije in civilna družba opravljajo svoje delo zelo dobro v zelo težkih razmerah, v zelo krhkih razmerah in nestabilnih predeljih sveta. Seveda si želim sodelovati z njimi, kot tudi z drugimi deležniki in se naučiti še več iz njihovih izkušenj. Od vseh majhnih in velikih držav članic. Imate dopolnjeno vprašanje? Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaš odgovor. Rada bi vas tudi vprašala, če boste pripravili poročilo o učinkovitosti naših ukrepov, dejavnosti in tudi naših sredstev. Kako učinkovito so obrabljena sredstva za razvojno pomoč, kako je vse to povezano z migracijami in če boste navedli tudi področja v tem poročilu, ki jih nismo dosegli in če iz teh območij prihaja tudi več migrantov. Spremljanje je vedno pomembno in tudi nujno. Ko gre za konfliktna območja in nestabilna območja, glede tega sem se srečala s kolegom za krizno upravljanje sodelovala bova tesno in redno projekt, ki se imenuje Nexus, ki smo ga sprožili pred letom in pol. Je dosegal zelo dobre rezultate, vendar pa je treba upraviti še veliko dela. na tem področju lahko dosežemo dobre rezultate. Tudi vi imate zelo veliko osebnih izkušenj na tem področju in z veseljem, če mi boste dopustili, eh, bom uporabila tudi vaše izkušnje. Sedaj pa dobi besedo Miguel Urban Crespo iz GUE. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospa kandidatka rada, rad bi zastavil vprašanje v zvezi s povezavo med migracijami in razvojno pomočjo, ki ga je načela že kolegica. Mislim, da je bila velika napaka prejšnje komisije, slabo upravljanje z begunskimi valovi in tokovi. Ustvarili smo Evropo trdnjavo, ki želi okrepiti zunanjo pomoč, ki daje razvojno pomoč, ki je povezana z nadzorom migracijskih tokov. To se nam zdi zelo nevarno, zato bi vam rad zastavil to vprašanje. Boste ohranili to pogojevanje razvojne pomoči z nadzorom nad migracijami? Tukaj je zelo zanimivo vprašanje v zvezi z Nigrom. Boste um, tudi preučili to področje z vidika spoštovanja človekovih prvic? Gospa kandidatka. Zame je Evropska unija skupnost vrednot. To velja za vse, kar počnemo. Znotraj Evropske unije in tudi zunaj Evropske unije. Spoštovati moramo vedno vladavino prava in človekove pravice. Temu pristopu sem močno zavezana. Kot sem že omenila prej, ne verjamem, da bi s pogojevanjem razvojne pomoči lahko rešili migracijsko vprašanje. Kajti, če si pogledate Niger ali kakršnokoli drugo afriško državo, razvojna pomoč predstavlja samo drobtinico finančnih tokov Zato ne verjamem, da če bi prekinili razvojno pomoč, bi resnično vplivali na migracijske tokove v tej državi. Evropska komisija bi morala zauzeti enotno migracijsko politiko, celoten kolegi mora stati za to politiko. Razvojna pomoč pa je del tega svežna, vendar ni eno edino in eno samo orodje. To je zame zelo jasno. Dopolnilno vprašanje. Skupnost eh, vrednot, ki je spremenila vse do zemlje v eno samo množično grobnico in da je Sahel postal zaradi naših ukrepov množična grobnica. Niger je ena najrevnejših držav in seveda naše politike vplivajo na to in naša razvojna pomoč vpliva na vse to. Deset odstotkov novega orodja za mednarodno pomoč, sosedstvo in razvoj, o katerem razprav, razpravlja Evropski parlament, je namenjenih za nadzor nad migracijami pogojevanje takšne pomoči samo še slabša to situacijo in to je jasno za države izvora in za države prehoda. Boste prekinili to pogojevanje? To je konkretno vprašanje, gospa kandidatka. Moje mnenje je, da mora Evropska unija vedno reševati človeška življenja. To je naša naloga. Zato moramo še naprej izvajati razvojno pomoč. Vemo, da več kot 700 milijonov ljudi živi v skrajni revščini. In zato imamo razvojno pomoč. To imamo za ljudi, ne za vlade, ne za organizacije. V to verjamem in to bo tudi moja zaveza. Storila bomo vse, kar lahko, zato da povečamo finančna sredstva za najrevnejše države na svetu. Zavezali smo se, da bomo dosegli nič celih 15, nič celih 2 odstotka, vendar pa nažalost tega nismo dosegli. Tudi na tem moramo še delati v prihodnosti. Najlepša hvala, to je bil prvi krok, sedaj imamo čas še za 18 vprašanj. Prva ima besedo Rasej Juknevičene. Najlepša hvala. Vaše namere sodelovanja z Evropskim parlamentom eh, se mi zdijo zelo pozitivne. Draga Juta, geo Politična komisija mora zagotoviti, da se Evropska unija prilagodi svetu vele sil. Zato potrebujemo Evropsko strategijo za zunanjo politiko. Vaš mandat dosega migracije, spodbujanje civilne družbe po svetu in tudi v sosedstvu, v Belorusiji in v Rusiji. Kakšne ukrepe boste sprejeli, da bomo zagotovili, da orodje za sosedsko mednarodno razvojno pomoč služi za krepitev pravne države, demokracije in varnostne standarde v sosedstvu in po svetu. Boste okrepili stali vlogo Evropskega parlamenta za doseganje tega in da bi imeli tudi možnost zamrznitve sredstev, če bi naši partnerji um, kršili. Vse ta, vsa ta načela ali vrednote, gospa kandidatka, najlepša hvala za to vprašanje. In eh, seveda me lahko kličete Juta, to je čisto v redu. Kot sem že dejala na začetku tega zaslišanja, menim, da moramo spoštovati vrednote, kot so človekove pravice, vladavina prava v Evropski uniji, kot tudi zunaj Evropske unije. bom potrjena za komisarko za mednarodna partnerstva, se bom tega držala. Skušala bom spodbujati spoštovanje vladavine prava in človekovih pravic v okviru razvojne pomoči. Kaj se dogaja z NDICI? O tem sem veliko razmišljala in to sem tudi preučevala. Dobila sem občutek, da je smiselno imeti takšen nov inštrument. Sedaj imamo sedem različnih takšnih inštrumentov, sedaj jih pa bomo združili v enega samega. Ker bo Evropski razvojni sklad del tega proračuna, bi s tem dali več pristojnosti Evropskemu parlamentu. Kot poslanka sem tudi prepričana, da je to dobro. Iz mojih izkušenj kot finančna ministrica vem, da z enim samim finančnim inštrumentom lahko dosežemo večjo stopno doslednosti, lahko smo bolj učinkoviti in postalo bi tudi lažje razumeti naše delo z vidika deležnikov. Zato se zauzemam za to, da bi ta inštrument uporabili v našem delu. Imate še dopolnilno vprašanje? Mislim, da se zavedate tudi dejstva, da bo parlament malo začel medinstitucionalna pogajanja v zvezi z NDIC se je tudi sprejel mandat in seveda svet se bo o dveh zelo pomembnih vidikih tega instrumenta odločil tik pred stajci. Gre za Evropski razvojni sklad in za vključitev Evropskega sosedskega instrumenta. Kaj si mislite o prihodnosti te uredbe, če svet obih instrumentov ne bo vključil v samo uredbo? To me zanima, kako boste poskrbeli za to, da bo nova sestava obstoječih instrumentov zadovoljiva za vse. Kandidatka, izvolite. Še prej sem povedala, da je moje osebno mnenje naslednje. Dobro je, da združimo različne finančne inštrumente. To velja tudi za Evropski sklad za razvoj. Dobro je, da je v samem proračunu to, da tudi več pristojnosti vam, Evropskemu parlamentu. Nočem pa špekulirati, imam že dovolj izkušen na samem političnem odru, zato je bolj modro, da ostanemo objektivni, Če pa me boste potrdili za komisarko, pa se bom potrudila po svoji najboljši moči, da se bom tudi dogovorila z vsemi zadevnimi institucijami. Je pa res, da se moramo najprej izpogajati v zvezi s večletnim finančnim okvirom, kajti NDC je tudi sestavni del tega okvira. Sedaj pa Mark Tarabela za S in D. Urpilajnen, že pa govorim o kohezivnosti gospa Urbana, eh, doslednost eh, politik za trajnostni razvoj je nekaj ključnega za prihodnost Evropske unije. V členu 208 pogodb imamo pomembno načelo, ki je ključno za našo prihodnost trajnostnega razvoja. Ne moremo izkoreniti lakote in pa revščine, če ne bomo dosledni pri trgovinskih, eh, okoljskih, socialnih in gospodarskih politikah. če želimo doseči cilje trajnostnega razvoja, moramo obrati primerne horizontalne politike in še vedno nimamo pravih instrumentov za spremljanje doslednosti med politikami. Vi se boste zauzemali za torej, to, da bo trajnostni razvoj vključen v vse politike Evropske unije. Kako boste poskrbeli za to? In kako ste boste um, torej, pogovarjali z drugimi pristojnimi komisarji za trgovino in pa za kmetijstvo, tako da bomo um, dejansko zagotovili to doslednost um, med drugimi politikami in pa razvojno politiko. Gospa Urpilajnen, hvala za to vprašanje, ki je seveda zelo pomembno. To vprašanje je tudi povezano z agendo 2030 in s cili trajnostnega razvoja Združenih narodov. Danes sem že povedala, da so ti cilji zame del celote. Morajo biti okvir za celotno razvojno sodelovanje. Se pa strinjam z vami, v Evropski uniji mora leva roka vedeti, kaj počne desna. Se pravi, če se bomo omejili samo na razvojno sodelovanje, to ne bo dovolj, če hočemo doseči cilje trajnostnega razvoja. Vse je zru potrebno združiti tudi s trgovino in s kmetijstvom. Ta povezava je ključna. Bom seveda sodelovala z vsemi komisarji v kolegiju recimo s komisarjem za trgovino, za kmetijstvo. To sodelovanje je pomembno za politično koherenco znotraj dela komisije. Eno urodje pa so lahko nacionalne in regionalne strategije, ki jih pripravljajo naši partnerji. Na takšen način jih lahko tudi podpremo pri uh, tem, da uberejo celovit pristop do ciljev trajnostnega razvoja. Imate še dodatno vprašanje? Nedavno cene so zaključile to, da v partnerskih državah EU ne igra zadosti odločilne vloge pri doseganju doslednosti teh razvojnih politik. Kako boste Eh, sodelovali z visokim predstavnikom na tem področju, tako da bo ta doslednost med politikami v spredju pri vseh eh, zunanjih politikah. Hvala. Gospa Urpilajnen, hvala za to dodatno vprašanje. Sem se že sestala s podpredsednikom Porelom, se pravi z visokim predstavnikom. Z njim sem imela zelo dobre razprave mislim, da bomo tudi zelo dobro sodelovali. Razvojno sodelovanje mora biti sestavni del zunanih odnosov Evropske unije. Moje osebno mnenje je, da Evropska unija kot celota mora imeti seveda skupni imenovalec, tudi geopolitični skupni imenovalec, moramo tudi pripraviti skupno strategijo, ki temelji na tej analizi, potem pa bomo to strategijo izvajali z različnimi programi. Z drugimi besedami seveda bom sodelovala z visokim predstavnikom, prepričana sem, da bo najno sodelovanje zelo dobro. Hvala za ta odgovor. Sedaj pa dajem besedo Krisolo Li za Kaporolovi za poslansko skupino Renew. Urpilajen, je že tukaj? Lepo pozdravljena, gospa Urpilajen. Zelo sem zadovoljna, da imamo končno kandidatko za komisarko za razvoj. In vesela sem tudi, da ste veliko pozornosti posvetili izobraževanju deklic in žensk in boju proti nasilju nad ženskami. Veste, kako zelo velika težava je pomankanje reproduktivnega zdravljenja in eh, oviran dostop do. Um, kontracepcijskih sredstev. To seveda pomeni, da so ženske v nevarnosti, deklice tudi izpostavljene nevarnosti in da zaradi tega nimajo možnosti do prihodnosti. Kakšne politične ukrepe želite sprožiti, da boste sodelovali s državami in kako se boste povezali s civilno družbo, ki se ukvarja s tem področjem? Gospa Urpilajnen, hvala za to zelo pomembno vprašanje. Spolno in reproduktivno zdravje bo tudi v ospredju našega dela na področju zagotavljanja enakosti med spoloma. To je meni čisto jasno. Bi se pa seveda sedaj rada zahvalila trenutnemu komisarju Mimici za vso delo, ki ga je opravil na področju enakosti med spoloma. Pobuda in the spotlight je zelo pomembna pobuda in upam, da bomo lahko to pobudo v žarišču nadaljevali tudi v prihodnosti. Je pa res, da zato potrebujemo tudi močna partnerstva po vsem svetu moramo sodelovati z različnimi mednarodnimi organizacijami, nacionalnimi vladami in civilno družbo. Samo na podlagi sodelovanja nam bo uspelo doseči tudi zastavljene cilje. Za evropejce, pa tudi za vse ostale državljane po našem svetu, pa je pomembno, da imajo ustrezen dostop do zdravstva, to bi tudi sama želela izboljšati in okrepiti v moji funkciji komisarke za mednarodno partnerstvo. Dostop do zdravstva je namreč osnovna pravica za vse v Evropi in tudi v naših državah partnericah. Dodatno vprašanje. Dan vore pons, vuzevoke egal v vaših odgovorih govorite o možnem akcijskem načrtu za ženske tri. Če ne boste sprejeli takšnega akcijskega načrta, kakšen inštrument predlagate, da bomo lahko nadaljevali strategijo Evropske unije za to, da dosežemo resnično enakopravnost med spoloma? Izvolite. Obljubljam vam pred vsemi da bo komisija pripravila tretjo različico akcijskega načrta za enakost med spoloma, Gender Action Plan 3. Na takšen način bomo tudi spodbujali enakost med spoloma. Hvala za ta odgovor, sedaj pa za ILS e Lukas Mandl. Hvala za besedo gospi Urpilajnen, pa bi želel čestitati tudi za njeno nominacijo. Hvala tudi, da ste dejali, da boste sodelovali z parlamentom. Dejali ste tudi, da morajo biti ljudje v spredju našega dela. Zato to zaslišanje tudi ni tako tehnične narave, ampak gre za zaslišanje v zvezi z vašimi političnimi prioritetami. Ampak ali razumete, da gre za gospodarstvo? Priložnosti namreč izvirajo iz gospodarstva. In če imajo ljudje tudi dovolj usposabljanja, izobraževanja, poklicnega usposabljanja zrasti imajo tudi možnost na trgu dela. Se pravi, vladavina prava in izobraževanje sta predpogoj za uspeh v močnem gospodarstvu. In kaj boste storili na tem področju v državah v razvoju? Izvolite. Gospa Urpilajnen, hvala za to ta, uh, za to vprašanje. Prej sem bila tudi učiteljica v svojem delu. Sem tudi ugotovila, da šolanje lahko spremeni naše življenje na bolje. Izobrazba je ključnega pomena. Zato se moramo tudi zavezati k tem ciljem. Sama se bom zavezala k temu, da bomo uporabili 20 odstotkov v okviru endikija za razvoj človeškega kapitala. Skrbi pa me seveda kakovost izobraževanja. Ne gre samo za dostop do šolstva in izobraževanja, ampak pomembno vprašanje je tudi kakovost. Pred nekaj časom tedni sem prebrala tudi poročilo Svetovne banke. V tem poročilu je tudi zapisano, da mar se do kljub temu, da je hodil v šolo, ni pismen in da ne zna računati. Matematična pismenost in pismenost na splošno nista brezpogojno zagotovljena z samim šolanjem. Izobrazba mora biti kakovostna. Izobrazba je tudi ključnega pomena za odpravo revščine in zato bo tudi ena izmed mojih prioritet. Še dopolnilno vprašanje. Hvala za ta odgovor. Se bom še malo poglobil v vprašanje je povezano z enakosti med spolma. To je tudi kulturno vprašanje, ali dekleta prejmejo toliko priložnosti, kakor fantje, ko so mladi oziroma ko odrastejo. Gre za izobrazbo. Zanima me, kje lahko seveda dosežete ta preboj, s katerimi komisarji oziroma komisarkami boste sodelovali, tako da boste z evropskimi vrednotami tudi vplivali na ostale dele sveta. Tukaj imam v mislih predvsem enake pravice za moške in ženske. Hvala, da ste omenili tudi kakovost. Kakovost pomeni, da moramo imeti tudi dobre učitelje, kar pa zelo dobro sami veste, kajti niste samo političarka, ste tudi učiteljica. Gospa Urpi Lajnen. Seveda, komisarka za enakost med spoloma igra tukaj ključno vlogo, torej bom sodelovala z njo. Pristop, ki temelji na enakosti med spoloma, pa mora biti del prizadevanj celotnega kolegija. V Gambeli sem obiskala begunsko taborišče v Epi Etiopiji in seveda v tem taborišču je okrog 90 tisoč beguncev, ampak samo polovica teh, ki seveda živi v tem taborišču, govorim namreč o otrocih, je imela dostop do šolanja. Pogovarjala sem se tudi z komisarjem za krizno upravljanje in strinjamo se, da moramo izboljšati dostop do izobraževanja za dekleta in ženske v begunskih taboriščih. Kaj ti pomembno je, da tudi ta dekleta in te ženske imajo dostop do izobraževanja. Eh, Pier Francesco Maggiorino, SND. Sedaj pa še predstavnik SND. -ja hvala za besedo. Res sem vesel, da ste marsikaj omenili v svojem govoru in odgovorih. Moram pa tudi omeniti prenos sredstev na področju razvojne pomoči in razvoja. Sedaj pravzaprav sprejemamo ukrepe za zaščito zunanjih meja o pomankanju spoštovanja človekovih pravic. Ne na zadnje pa parlament tega niti ne mora nadzirati. Imeli smo tudi skrbniške sklade, to je zelo pomemben inštrument, ki je zelo fleksibilne narave, ampak je zelo dvoumen glede uporabe sredstev. Če se pogledamo libijsko Obalno stražo je v letu 2018 prejemala ogromno sredstev iz tega naslova, pa sploh njeno delo ni povezano z razvojno pomočjo in razvojnim sodelovanjem. Kaj si mislite o tem, kaj je namen teh skladov in kako lahko to tudi spremenite? Gospa Urpilajnen. Uh, <coughs> <coughs> um, I think for me it's a question of zame je to vprašanje podpore tranzitnih držav. Treba je podpirati tranzitne države. 85 odstotkov migracij poteka v državah v razvoju. Z razvojnim sodelovanjem pa lahko podpremo tudi te države. Države izvora in tranzitne države. Afriški skrbniški sklad je razdelil mnenja poslancev Evropskega parlamenta. Pregledno se pravi, transparentnost je zelo pomembna vrednota za me, to sem danes že veliko krat izpostavila. Glede prihodnosti afriškega skrbniškega sklada oziroma glede drugih skrbniških skladov, pa lahko povem, da mora tukaj igrati zelo pomembno vlogo tudi Evropski parlament. Bomo videli, kaj se bo zgodilo v prihodnosti samih. Podrobnih načrtov še ne poznam, sem pa pripričana, da potrebujemo tudi vašo podporo. Še dodatno vprašanje. gospod Majorino. Malo moramo ustrajati pri tem vprašanju, moram namreč razumeti, ali se strinjamo s tem, da je udeležen tudi parlament pri neposredni na kontroli teh skladov, tako da bomo zagotovili tudi skladnost med uporabo sredstev iz tega naslova. Prosim, da mi odgovorite še na vprašanje, ali so sredstva, ki so bila namenjena libijski obaljni straži, skladna z namenom samega skrbniškega sklada. Sam mislim, da ne. To ni namen razvojnega sodelovanja. Policy coherence is, is usklajenost med različnimi politikami je zelo pomembna. Danes sem že povedala, da moramo izboljšati usklajenost med različnimi politikami. Glede vloge parlamenta pa lahko povem, da sem 16 let bila tudi poslanka v finskem parlamentu in spoštujem vaše delo. Vas so izvolili naši državljani pri meni je malo drugače, vi me boste potrdili. Vi pa ste predstavniki evropskih državljanov in zato popolnoma spoštujem vaše delo in zato bom tudi iskala različne pobude za okrepitev vaše vloge. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo Pierre Herzberger Fofane za zelene. Bonjour, madame, la behind you. <laughs> Tukaj za vami sem. Lepo pozdravljeni, gospa kandidatka. Izvorna predsednica je poslala pismo o nameri in je dejala, da na trgovinskem področju želijo dati prednost eh, partnerjem um, v Afriki. Dolgoročni načrt je to, da se vzpostavi prosto trgovinsko območje med obima celinama. Izvoz um, nizkocenovnih mlečnih proizvodov v Afriko pomeni veliko tveganja zaradi izvoza evropskih kmetijskih proizvodov. To pogosto uničuje lokalno proizvodno mlečnih proizvodov v Afriki. To predvsem negativno vpliva na ženske, ki um, so v središču te lokalne proizvodne v Afriki. Gospa kandidatka, ali ste za to, da bi sprejeli ustrezne ukrepe, da bi rešili trajnostno družinsko kmetijstvo v Afriki, kajti tukaj se soočamo z velikim tveganjem tega izvoza nizkocenovnih evropskih proizvodov v Afriko. Ali bi lahko količinsko omejili evropski izvoz, ali bi dali prednost lokalnim proizvodom na lokalnih trgih, ali pa bi lahko tudi uvedli više davke na nekatere kmetijske proizvode. Hvala lepa za vaš odgovor. Commissioner designate. Gospa Urpilainen. Treba je tudi gospodarsko opolnomočiti ženske. To je zelo pomembno tudi v boju za zagotavljanje enakosti med spoloma. Vsi tisti, ki smo bili v Afriki, smo se tudi na lastne oči prepričali, da je tam ogromno majhnih družinskih kmetij in kmetijskih družin gospodarstev. To je seveda zelo pomembno za Afriko. Pripravljena sem sprejeti nove ukrepe, se pravi, moj odgovor je pritrdilen. Lahko pa seveda to storimo z celovito strategijo za Afriko, ki je tudi omenjena v mojem pismu. V tej celoviti strategiji za Afriko moramo imeti seveda kmetijstvo, trgovino, okolje. Ta strategija nam daje tudi novo priložnost, s katero lahko tudi pomagamo Afriki in podpremo kmetijstvo v Afriki. No, to urodje bi samo uporabila. Še dodatno vprašanje, izvolite. Thank you. Hvala. O kakšni meri se bo EU odzvala za to, da bi zagotovili, da evropske kmetijske naložbe v okviru javno-zasebnih partnerstv ne bodo zmanjšale možnosti pravic tistih, ki izvajajo kmetovanje na lokalni ravni v Afriki, kajti pogosto um, se nekatera pravila sprostijo um, v korist uh, večjih multinacionalk uh, in na škodo manjših. Kandidatka za komisarko, omenili ste zelo pomembni koncept zasebnega sektorja, ki ga danes še nismo veliko krat omenili. Če hočemo doseči cilje trajnostnega razvoja do leta 2030, potrebujemo tudi udeležbo zasebnega sektorja. Drugače nam teh ciljev ne bo uspelo doseči. Imamo že pobudo za zavezništvo, ki jo je dal predsednik Juncker in ta pobuda je bila tudi zelo uspešna. Vendar pa moramo v naslednjih letih v Afriko nameniti še več vlaganj in pri tem potrebujemo tudi podporo zasebnega sektorja. Vam bom dala še en primer. V podsaharski Afriki moramo ustvariti 18 milijonov novih delovnih mest in sicer vsako leto, tako da bomo lahko zaposlili mlade na trgu dela. 18 milijonov delovnih mest vsako leto upam, da vam je enačba sedaj jasna. Tudi če bomo okrepili našo razvojno sodelovanje, to ne bo dovolj. Potrebujemo tudi udeležbo zasebnega sektorja in tudi ustrezni zakonodajni okvir. Hvala za ta odgovor. Sedaj smo že na polovici našega dela, zelo dobro nam gre ampak prosim, da še ostanete z nami. Imamo še 12 vprašanj. Dominik Bilca, ID, izvolite. Merci, monsieur le président. Bonjour, madame. Votre... Hvala, pozdravljeni, gospa. Tukaj uh, se je EU v postkotonovska pogajanja um, spustila v slabem položaju. Rusija, Kitajska in pa drugi novi akteri so se pojavili na globalnem trgu. Um, sedaj se naša moč zmaša tudi zaradi Združenega kraljestva in Brexita. Vsi sedaj zavedamo omejitev pri našem gospodarskem razvoju. Poleg tega pa, kot rečeno, imamo tukaj Brexit in zato ima EU še enega akterja manj um, v Afriki, tudi na vojaškem, političnem in gospodarskem področju. Uh, Združeno kraljestvo je prispevalo. Um, 15 odstotkov eh, v trajnostni razvoj med letoma 2014 in 2016 eh, in bili so praktično med edinimi, ki so dosegli ta cilj 0,7 odstotka BDP-ja za eh, razvoj. Januarja 2017 je Nemčija pripravila nekakšen maršalov načrt za trajnostni razvoj, ampak potem iz izkušenj pa smo se naučili, da imamo odročne finančne zaveze, ampak potem se to ne pretvori v prakso. Imam enostavno vprašanje, ali ste predvideli vse posledice Brexita za razvoj med EU in Afriko po um, Kotonuju in kako se boste soočili s temi posledicami? Hvala. Gospa Urpelajnen. Glede Brexita lahko povem samo naslednje. Politiki in ljudje Združenega kraljestva se bodo odločili o tem, ali bodo izstopili iz Evropske unije. Je pa Združeno kraljestvo bila zelo pomembna darovalka in nevladne organizacije Združenega kraljestva opravljajo tudi izjemno delo na terenu. Upam, da bomo lahko z Združenim kraljestvom tudi zelo dobro sodelovali na področju razvojnega sodelovanja, ne glede na to, ali pride do brexita ali ne. To vprašanje je še odprto in sama tudi mislim, da ni moja naloga, da podam špekulacije o različnih morebitnih izidih. Vem pa, da Združeno kraljestvo igra zelo pomembno vlogo na področju razvojnega sodelovanja. Upam tudi, da bo lahko Evropska unija, ne glede na rezultate, v prihodnosti sodelovala še z Združenim kraljestvom, sedaj pa še tehnična pripomba strani naših tolmačev. Prosim, da ko zastavite vprašanje, jih oziroma ko ga končate, odložite slušalke drugače, tolmači ne bodo mogli slišati celotne komunikacije. Ali ste me razumeli? Dobro, sedaj pa lahko zastavite še dopolnilno vprašanje. Tolmači nam sporočajo, da so sošalke preblizu. Se pravi, ko boste končali z vašim vprašanjem, odložite sošalke stran.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 skupina Kristis je um, poslala tja diplomate, ampak gledajte, um, Kitajska tudi ogromno um, vlaga v Afriko. Um, v bistvu Evropa vlaga ogromno, pa se še vedno potem kritizira, ko zmanjšuje svoje prispevke. Torej, um, trenutno mislim, da EU izgublja najpomembnejšo bitko, bitko za javno mnenje in to je problem. Hvala. Commissioner designate gospa kandidatka. No, mislim, da nismo izgubili um, tega boja za javno mnenje. EU, EU je največji trvalec na svetu. Leta 2018 je EU porabila 14 milijard evrov za razvojno sodelovanje skupaj z državami članicami, pa smo porabili 70 milijard za razvojno sodelovanje. To je ogromna vsota. No, ampak nažalost potrebujemo še več, kaj ti izzivi so tako zelo veliki. Prav zato sem omenila vlogo zasebnega sektora, kaj ti več je treba vlagati v Afriko in potrebujemo vključitev zasebnega sektora. Potem pa vloga Afrike. Prihodnost Afrike je prihodnost Evrope, ti dve celini sta zelo medsebojno povezani. Seveda želim spremeniti samo retoriko, kot sem že prej dejala. V Afriki živi 1,2 milijardi ljudi in vsega, Več kot polovica jih je mlajša od 25 let. To je celina priložnosti in moramo podpreti to bolj pozitivno retoriko in tono razprave. Hvala. Sedaj pa uh, kolega Meki iz IKR. Hvala, gospa namestnica premija, gospa kandidatka za komisarko. preden zastavim vprašanje, še kitos v vašem jeziku, torej hvala. Um, imam pa še eno vprašanje v imenu svoje politične skupine in bom govoril polsko, tako da spoštujemo to raznolikost jezikov v našem parlamentu. Bil sem član parlamentarne skupščine EU AKP in ti partnerski sporozumi med državami EU in PKP so že v zelo napredni fazi. No, a, nedavno je naš parlament izrazil bojazni, da pogajalski proces poteka počasneje kot pa pričakovano, ker so bili partnerji iz AKP vedno bolj skeptični. Potem smo prosili Evropsko komisijo, da zagotovi novo oživitev te dinamike. Kaj mislite o tem, gospa kandidatka? Hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno, da dosežemo ta postkontinuljski sporazum oziroma, da zaključimo pogajanja s tem v zvezi. Kot že rečeno prej, uh, afriške države, latinsko-ameriške, karibske države, so vsi zelo pomembni partnerji za nas. Če um, bom imenovana za komisarko in bomo začela delati 1. novembra, bo to, kar pravite, gotovo prioriteta na programu, da zaključimo ta pogajanja o postkotonovskem sporazumu, seveda s podporo parlamenta in pa drugih evropskih institucij. Dodatno vprašanje. Kitos. Hvala. Then we continue with uh, the next. Uh, I give the floor now to Hildegard Bentele. Hvala lepa, sedaj pa Hildegard Bentele. Hildegard Bentele. letzte Woche. Del našega odbora je imel priložnost, da se odeleži skupščine v New Yorku. Takrat eh, smo se pogovarjali o tem, kako zelo velik izziv predstavlja zagovarjanje naših vrednot. In to v povezavi razvojne pomoči in sodelovanju s državami članicami. Vidimo, da veliko sredstev um, poteka tudi preko Združenih narodov. Kako bi mi lahko dosegli to, da bi vsi sodelovali s tistimi najpomembnejšimi državami, da bi razvojna pomoč in mednarodna pomoč tudi Evropske unije bila učinkovito porabljena? Commissioner designate. Gospa kandidatka. To je zelo pomembno področje. Brez doslednosti v politikah ne bomo uspeli doseči ciljev trajnostnega razvoja. Kot sem že predejala, Agenda 2030 je kompas za nas. To je okvir, preko katerega moramo analizirati vse politike na različnih področjih. Seveda ne moremo vsega doseči preko evropskih institucij, tudi države članice morajo biti vključene v ta proces. Omenili ste skupno načrtovanje, programiranje in tudi nadaljno spremljanje. Na takšen način potem lahko vidimo rezultate in naše dosežke. To je pomembno orodje, ki ga moramo uporabljati. Države članice so pripravili različne strategije za cilje trajnostnega razvoja. Vem, kaj je uporabila Finska. To je pomembno, lahko si medsebojno izmenjamo najboljše zglede in izkušnje držav članic. potem lahko tudi uveljavimo najboljše zglede. Ampak imate prav, potrebujemo doslednost. Eh, trgovina, kmetijstvo, zunanji odnosi, vse to moramo povezati, če ne, ne bomo dosegli SDG-jo. To je eh, res tisti glavni, glavni ključ. Dodatno vprašanje. Glede proračunske finančne pomoči, gre za instrument, ki se veliko krat uporablja za hitro podporo, ampak vse ni najbolj ciljno usmerjeno. Zanima me, kako boste odpravili te pomankljivosti v prihodnosti. Uh, Gospa kandidatka. Proračunska podpora bo najpomembnejše orodje uspešno tudi v prihodnosti ampak se pa strinjam z vami. Ko se ta proračunska podpora uporablja, je bistveno, da smo zelo transparentni. Tako lahko tudi spremljamo in sledimo temu, kar počnejo partnerske države s to proračunsko podporo. Če pride do korupcije ali kaj takšnega, moramo potem zaustaviti financiranje in potem je treba gotoviti, kaj se je zgodilo. No, preko proračunske podpore pa smo dosegli precej dobre rezultate do sedaj. Tudi v prihodnosti bo to eno izmed orodij, ne edino, ampak eno izmed orodij svežno. Katrin še bo v Rinju. Hvala lepa, gospod predsednik, gospa kandidatka. Najprej, dobrodošli. Leta 2002 je predsednik Jacques Chirac eh, na vrhu za zemljo dejal, naš dom eh, gori, mi pa gledamo drugam. Strokovnjaki za podnebne spremembe so prejšnji teden povedali nekaj zelo pomembnega in enako vidimo tudi za oceane, ki regulirajo okolje in um, hranijo prebivalstvo. Oceani so vedno toplejši, vedno bolj kisli. Prav tako so problem tudi plastika in pa onesnažene vode. Tudi v Baltskem morju je to ogromna težava, to dobro veste. Posledice so že bile katastrofalne, pa bodo še bolj za celotno prihodnost eh, človeštva in pa sploh za um, državo razvoja in pa bolj izolirana otoška območja. Ti so najbolj renljivi na posledice teh sprememb. Ali se vam ne zdi, da je to res ključna tema za splošno politiko Evropske unije? Eh, imamo največ morja na svetu in tudi prav tako smo največji donator razvojne pomoči. To mora biti predvsem zelo pomembno za vse naše mednarodne partnerje. Hvala, gospa kandidatka. Hvala. Se v celoti strinjam. Oceani so ključnega pomena. Ne samo zato, ker sem skoraj da celoto življenje živela na obali. To je bilo vedno zelo pomembno um, v mojem življenju, sploh ko sem bila mlajša. Imate prav, uh, varnost, uh, hrana, ekonomska rast, delovna mesta, vse to prihaja iz morja, oceano. Obenem pa se moramo zavedati tudi tega, da so naravni ekosistemi ogroženi, In sedaj so se stvari še poslabšale zaradi podnebnih sprememb. Evropska unija podpira oceane in pa razvoj okoli 720 milijonov evrov se namenja za to, to je kar precej, no ampak eh, na vsak način to bo zelo um, pomembno zame v prihodnosti. Nadaljno vprašanje. Hvala. Ja, eh, res je, želimo eh, okrevanje naravnih in pa morskih obalnih ekosistemov. Prav tako pa želimo, da bodo ljudje sami zagotovili svoje preživetje. Leta 2050 bo 80 odstotkov svetovnega prebivalstva živelo na obalah in morajo dejansko v tem preživeti ob oceanih, ki bodo bolj zaščiteni, eh, da bo sistem zdrav, kajti potrebujemo Eh, turizem, hranjenje prebivalstva, živela in pa obnovljivo energijo ob obalah. To je zelo ključno vprašanje. Veliko se vlaga na celino, mislim, da se ne vlaga za dosti eh, na obalah. Hvala lepa, gospa kandidatka. Kot rečeno, finančna podpora za oceane mislim, da znaša okoli 720 milijonov evrov. Seveda se lahko pohvarjamo o tem, ali zadosti ali ne. Morda ni, ampak <clears throat> oceani in pa ribištvo morajo biti del zelenega načrta. Kot že rečeno, ko sem se odzivala na to, kar je povedala gospa Rivazi, ni zadosti notranje razsežnosti vključiti v zeleni črt, tudi zunanjo razsežnost moramo. Oceani in ribištvo mora biti del te zunanje razsežnosti. Mislim, da vlada široka podpora za to zamisel, namreč okolje in podnebje bosta prioriteti v naslednjih letih, ko gre za prihodnost naslednjega kolegija. Tedman Brajs, samostojni poslanci, gospa kandidatka, v vašem portfelju govora o gradni trajnostnega partnerstva, ampak vaši predhodniki so zelo slabo eh, ravnali z Združenim kraljestvom v času brexitskih pogajanj. Kako sedaj pričakujete, da boste zgradili trajnostna partnerstva, če pa je vaš pristop eh, šikaniranje in zastraševanje, dokler ni nekaj sprejeto. Britanska javnost ehm, želi čist eh, jasen brexit eh, z trgovinskim partnerstvom. To je v jasnem, najboljšem interesu obeh strani. To je jasno. Ima vprašanje, ali boste popravili škodo, ki jo je napravila prejšnja komisija in ali se boste zavezali k temu, da boste spremenili EU pristop do Združenja kraljestva. Tako da pač želimo um, jasno trgovanje v interesu obeh, tako da bomo imeli trajnostno partnerstvo, ki ga bo še omog bolj omogočila vaša vloga komisarke. Gospa kandidatka, prosim, beseda je vaša. Hvala. No, Brexit ni bil naša odločitev ali pa naša izbira. Kot je povedal gospod Brnjev in pa gospod Juncker v preteklosti, uh, sama obžalujem to odločitev, ampak jo pa spoštujem. Uh, Brexita mm, še ni bilo in še vedno se bom zauzemala za urejen izstop Združenega kraljestva. Zdaj, ker če ne vemo, ali se lahko strinjamo z Združenim kraljestvom ali ne, glede njihovega uh, Eh, dogovora o izstopu. Zato sedaj ne bi bilo primerno, da špekuliram o tem, kaj bi se zgodilo v tem sodelovanju na področju trajnosti. A kot sem že prej povedala, povedala glede gospe uh, eh, Debilde, spoštujem delo Združenega kraljestva na področju trajnostnega sodelovanja. Upam, da bomo partnerje v vsakem primeru tudi v prihodnosti. Dodatno vprašanje. Britanci si gotovo zaslužijo nekakšen odgovor na to. Gospa kandidatka. Ja, bomo videli ta odgovor eh, potem enkrat v prihodnosti, ko se bo vse skupaj um, zaključilo. Hvala, sedaj pa Karlo Srenjo iz SND, naslednje vprašanje. Zignada, bem vinda. Na svojo karte. Hvala. V svojem pismu o nameri ste dejali, da se zauzemate za celosten pristop za Afriko skupaj z visokim predstavnikom. Ta pogajanja že potekajo, namreč gre za področje polsko-trenutskega sporozuma. V pismu izpostavljate predvsem politične gospodarstvo in naložbene ukrepe, vendar pa ni nobenih podrobnosti glede trajnostnosti. To vsebuje tudi korporativnost, eh, družbeno odgovornost. Ne moremo si zamišljati izkoreninjena revščine in enakopravnena partnerstva, če se bomo sredotočili samo na gospodarstvene in naložbene vidike. Kako boste sodelovali z visokim predstavnikom za to, da boste dosegli trajnostni razvoj v okviru tega partnerstva in da boste razvijali pobude kot. Eh, posredovanje pri oboroženih eh, sporih, da boste zagotovili, da vsi spoštujejo človekove pravice, pravice delavcev in varstvo okolja v Afriki. Gospa kandidatka. Vaše vprašanje je nekaj bistvenega, kajti trajnostni razvoj za me pomeni socialno, okoljsko in gospodarsko trajnostno sodelovanje. To za me pomeni trajnostni razvoj. Torej, socialni, okoljski, ekonomski vidik, vse to mora biti vključeno v ta razvoj. Kot že rečeno, okvir za naše sodelovanje je pomemben. Eh, visoki predstavnik eh, Borel mislim, da lahko tudi govori o tem, namreč eh, okvir za to so cilji trajnostnega razvoja. Temu programu sem zavezana, cel kolegi je oziroma bo zavezan temu načrtu. Sedaj pa moramo poskrbeti za uveljavljanje v praksi. To je bistvo. Ja, vem, uh, sem razumela, kar je bilo povedano na nevorškem srečanju prejšnji teden. Moramo ostaviti več, eh, kajti če ne, ne bomo dosegli ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Celostna strategija za Afriko je eden izmed koristnih mehanizmov za partnerstvo z Afriko, pa tudi za to, da dosežemo cilje trajnostnega razvoja. To mora biti celovita strategija, tako da so različni politični sektori vključeni v pristop. Trgovina mora biti vključena, mm, okolje, kmetijstvo in tako dalje. To sem že začela pripravljati skupaj z visokim predstavnikom, podpredsednikom Borelom. Ampak želim pa podariti, kako zelo pomembne so zaveze celotnega kolegija to ne more biti moj proces, naš proces, ne, to mora biti proces eh, celotnega kolegija. Nadaljne vprašanja. Hvala. Najlepša hvala za jasen odgovor. Kot veste, je v partnerstvu med eh, Evropsko unijo in AKP v ospredju dialog imamo skupno parlamentarno skupščino EUAKP, ki spodbuja dialog med enakopravnimi in tudi zagotavlja nadzor nad projekti na terenu. Evropski parlament in skupna parlamentarna skupščina sta izjazila, da v novem pod post kotonujskem sporazumu ravno tako želimo zagotoviti takšno samostojno enoto. Kako boste vi zagovarjali to idejo, da bi zagotavljali skupno parlamentarno skupščino med enakimi? Boste to storili? Gospa kandidatka. Kot sem že dejala. 16 let sem bila eh, poslanka in zelo spoštujem parlamentarno delo. V prihodnem sodelovanju z AKP mora biti vključena parlamentarna razsežnost. V trenutnih načrtih se pojavlja ta zamisel da potrebujemo tudi regionalne skupščine, ne samo um, ene skupščine, ampak potrebujemo recimo tri regionalne skupščine. Najbolj ključno za me je to, da zagotovimo, da na en ali drugačen način se vključi parlamentarna sežnost.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 Hvala lepa za predstavitev. Imam dve vprašanje. Kaj pa dosedajšnja raven financiranja za humanitarno pomoč in razvoj za AKP? Ali bo ta raven še vedno enaka tudi v prihodnosti? Tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru do leta 2027. Nevladne organizacije pogosto sodelujejo s komisijo in izvajo projekte. Ali te organizacije um, so lahko prepričane, da bodo imele dostop do finančnih sredstev. Hvala lepa, gospa kandidatka. Finsko predsedstvo zelo trdo dela na tem, da se pripravi naslednji večletni finančni okvir. Vsi zelo eh, skrbno spremljamo to dogajanje. Naše financiranje tudi za trajnostni razvoj in pa za humanitarno pomoč je odvisno od MFF-ja. Tamkajšnji dogodki seveda vplivajo na nas vse in pa na naše financirane. Ampak lahko pa v osebnem um, imenu rečem, da sem zelo zadovoljna, da predlog komisije vključuje tudi to, da se poveča financiranje za to razvojno sodelovanje res potrebujemo več sredstev za mednarodno sodelovanje, tudi za razvojno sodelovanje. In potem sem že prej omenila tudi humanitarne organizacije in pa nevladne organizacije. Sama sem eh, delala v nevladnih organizacijah na finskem. Zato mislim, da so te nevladne organizacije zelo ključne za nas in želim sodelovati z eh, temi organizacijami tudi v prihodnosti. Nadaljne vprašanje. Hvala. Še nekaj na kratko. Kako ocenjujete učinek Brexita? Kakšen bo učinek Brexita na sodelovanje in pa mednarodno sodelovanje med. Um, EU in pa AKP državami. Kaj mislite o potencijalnem vplivu brexita? I, I... Gospa kandidatka, ja, gledajte, vem, da nas brexit vse zelo zanima in pa da želimo vedeti, kaj se bo zgodilo konec oktobra. Ampak nažalost, res se mi zdi, da um, ni moja vloga tukaj, da špekuliram o tej temi lahko se morda še enkrat drugič pogovorimo o tem vprašanju, enkrat v prihodnosti. Hvala sedaj pa gospa Odbri Gue. Bonjour. Hvala, pozdravljeni, tukaj pred vami sem. Namenim temo, ki ni bila večkrat obravnavana eh, do sedaj, presenetljivo kajti to je aktualna tema. Uh, devet sudancev je vložilo pretožbo proti veliki francoski banki BNP Paribas, ker naj bi financirala vojne zločine, ki jih je uh, zagrešil Al-Bashir in njegov režim v Sudanu. Že desetletja se uh, nadaljuje to nasilje in nobenih reparacij ni. Mednarodne korporacije delujejo čisto nekaznovano. Evropska komisija pa je zelo aktivna in um, promovira nekatere kriterije v državah v razvoju preko javno-zasebnih partnerstev za razvoj. Prav tako vedno več prostotrgovinskih sporozumov in to ponuja pravno zaščito multinacionalkom. Če želimo zgraditi dejansko partnerstvo z državami v razvoju, moramo poskrbeti za to, da bodo tudi evropske multinacionalke odgovorne za um, zločine, ki jih zagrešijo in pa kršen človekov pravic. Um, najprej uh, Nizozemska, Francija in kmalo Nemčija bodo dobili zakon za ta skrbni nadzor pri mednarodnih verigah uh, dobave za podjetja. Potem, ki je um, za pravosodje, tudi sedaj razmišlja v tej smeri, ali boste poskrbeli za to, da bomo morali zagotoviti uh, spoštovanje človekovih pravic, ko gre za multinacionalke, ki delujejo v državah v razvoju. Hvala. Gospa kandidatka. Hvala, kot sem že prej dejala. Gospodu Urbano Krespo, mislim, da sem odgovarjala, ko sem povedala, da eh, gradimo ta razvoj za ljudi. To je ključ. To počnemo za ljudi, ne pa za podjetja ali pa za vlade. Vedno, karkoli že počnemo, moramo poskrbiti za to, da ne bomo povzročali še več bolečine najbolj ranljivim, tako da bi naprimer zmanjšali pomoč za reševanje težav v lokalnih družbah. No, ampak eh, mislim, da je to situacija, ko bi vsi morali pridobiti če se zauzemo za enakopravne pogoje na globalnem odru, tudi za evropska podjetja, to pomeni, da tudi podpiramo evropska delovna mesta. Zato mislim, da komisija zagovarja izvajanje smernic OZN za podjetja in pa človeka pravice. To je stališče komisije. In osebno mislim, da je to pravo stališče kajti počnemo marsikaj in vedno moramo spoštovati človeko pravice. In to je tudi moja osebna zaveza. Nadaljne spremljanje, eh, torej minutka. Verjetno veste, da imamo smernice Združenih narod, narodov in med nevladnimi organizacijami, ki jih eh, podpira civilna družba. Vse prostovoljsko delo ni dovolj za to, da bi pomagali vsem žrtvam. Po našem mnenju ni dovolj, da podpiramo smernice Združenih narodov in da bi resnično lahko s tem podprli vse nevladne organizacije, ki našo pomoč pričakujejo. Združeni narodi govorijo o mednarodnem sporazumu, torej dvignili bi se od evropske ravni na globalno raven in to bi bilo res odlično, da bi resnično lahko dosegli spoštovanje človekovih pravic. Kakšne so zaključki analize z področja človekovih pravic in če imate kakšne koli načrte, ki bi bili jasni in konkretni za Evropsko unijo? Gospa kandidatka. Samem razumem situacijo tako, da je to mandat sedanje komisije, kajti srečanje bo oktobra. Dobila pa sem nekaj informacij s tem v zvezi, kajti veliko smo se pogovarjali o tem in eh, te informacije kažejo, da bo komisija sodelovala na tem srečanju oktobra v Ženevi. Res je, potrebujemo obveze in Obljubljam vam, da si bom to področje natančno ogledala, ko bom začela s svojim delom. Najlepša hvala, sedaj pa Jackie Jones, SD. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, sedim tukaj. Najlepša hvala, gospa Urbilajnen, upam, da sem pravilno zgovorila vaš ime. Lepo je, da ste priznali delo britanskih nevladnih organizacij na terenu. Tudi sama bi rada priznala delo nevladnih organizacij v Veliki Britaniji, ki izvajajo kampanjo za to, da ostanemo v Evropski uniji. Pozdravljam vaša prizadevanja na področju reproduktivnega zdravja in pravice žensk, kot tudi podpira, podpora eh, klinikam, ki ponujajo zdravstveno skrbo na področju upravljanja splavov, reproduktivnega zdravja in tako dalje. Rada pa bi vam zastavila vprašanje glede financiranja, financiranja storitev za žensk, da bo to dolgotrajno in da bo civilna družba vključena na vseh ravneh. Gospa komisarka, moja kandidatka za komisarko, najlepša hvala. Rada bi dodala še en vidik in to je politično udejstovanje žensk. Mi, ki delamo v politiki, služimo za zgled našim partnerskim državam. Resnično, moramo vključiti več žensk v politiko. Če bi imeli več žensk v politiki, sem prepričana, da bi lahko zagotovili enakopravnost med spoloma na več političnih področjih, ko gre za financiranje Zelo sem zadovoljna, da bomo imeli komisarko za enakopravnost med spoloma. Z veseljem si želim tesnega sodelovanja z njo. Mislim, da je to področje, kjer lahko skupaj dosežemo to, da bo komisija unesla vidik spolov na vsako politično področje in da bo ta vidik enakopravnosti bolj prisoten. To vključuje tudi financiranje. Dobro bi bilo, da bi dobili ta vidik tudi v našem proračunu. To, ta ideja me zelo navdušuje. In še dopolnjeno vprašanje. Najlepša hvala. To je pomirujoče da bi primerno financirali vse te pobude, bi bilo še bolje. V celoviti strategiji in globalni strategiji za Afriko nujno potrebujemo ustrezno financiranje. Če finančnih sredstev ne bi bilo, bi bilo zelo oteženo delovanje nevladnih organizacij, glede na to, da smo uvedli varčevalne ukrepe posod, zato da bi lahko resnično izpolnili naše obljube v agendi 2040, potem moramo poskrbeti, da nikogar ne postimo na cedilu, še posebej žensk in deklic, ki trpijo zaradi nasilja posod, kamorkoli se odpravijo. Zato je nujno potrebno, da zagotovimo ustrezno financiranje za vse te pobude. To je ključnega pomena za to, da resnično lahko dosežemo naše obljube, rezultate, zastavne rezultate in obveze in da resnično kaj skrbim za ženske deklice po svetu. Izvolite, gospa kandidatka. Enakopravnost med spoloma je zame ena prednostnih nalog. Seveda si, eh, si bom prizadevala za to, da bomo dobili več finančnih sredstev za to. Za doseganje enakopravnosti moramo resnično upeti enakopravnost spoloma na vsa področja. Enakopravnost spoloma je tudi eden od trajnostnih ciljev in vsi smo se zavezali k tem ciljem trajnostnega razvoja. Tudi iz tega vidika mislim, da če želimo izboljšati življenje in povečati politično udejstovanje žensk, potem potrebujemo takšen političen pristop. To sem prepričana. Najlepša hvala. Sedaj pa Eli Jones, zeleni. Najlepša hvala. Tukaj sedim, pozdravljeni. Sama sem britanska poslanka in prepričana sem, da je Evropska unija tesno mednarodna organizacija, ki si jih prizadeva za skupno dobro. Obžalujem, da smo sedaj um, upleteni v te situacije. Imam pa vsebinsko vprašanje za ta odbor in to je zdravje. To ogroža uh, trajnostni razvoj v državah v razvoju. Predsednica von der Leyen je dejala, da je zeleni dogovor eden od, eh, ena od prednostnih nalog in nični izpusti so del tega načrta. Vendar pa konkretnih predlogov še ni. Malce me to preseneča, glede na to, da smo leta 2017 dobili poročilo Združenih narodov in tudi poročilo eh, Mednarodne zdravstvene organizacije, kjer piše, da je vnesnaženost eden največjih vzrokov za bolezni in smrt. V, po svetu trikrat več ljudi umre zaradi posledic nesnažne kot za malarijo ali AIDS-om. Tudi v Evropi bi pričakovali, da damo stroškovno učinkovito pomoč na tem področju najbolj revnim. Onesnaženost deluje čezmejno, on, izpusti, ki jih proizvajajo v revnejših državah, prihaja tudi k nam. Kako boste to vključili v vašo politiko in v vaše izkoreninjene revščine? Najlepša hvala za to pomembno vprašanje kot ste tudi sami dejali, je onesnaževanje eden največjih okoljskih vzrokov za bolezni in smrtnost na svetu. Nažalost, 90% teh eh, primerov smrti zabeležimo v revnejših in manj razvitih državah ta vidik menim, da mora postati del svežna zeleni dogovor in kot sem že veliko krat povedala na današnjem zaslišanju, upam, da boste vi v Evropskem parlamentu podprli komisijo, zato da bomo vključili zunanjo razsežnost v naš zeleni dogovor. Če se strinjate s tem, potem mislim, da bi bilo dobro, da pokažete vašo podporo tej ideji. Z lejnim dogovorom menim, da bi lahko podprli čisto in trajnostno energijo v partnerskih državah, lahko bi podprli krožno gospodarstvo in prehod v krožno gospodarstvo, naprimer. Takšen zelen dogovor predstavlja ogromno priložnosti za nas, ko pa gre za financiranje, mislim, da bi lahko z NDICIM lahko resnično dosegli ravno to. S tem finančnim inštrumentom smo se obvezali, da vsaj 20 odstotkov finančnih sredstev namenimo podnebnim in okoljskim programom. Tudi to predstavlja zelo močno obvezo. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala. Hvala za vaš odgovor. In vaš naziv pravite, da se moramo odmakniti od bivših in terminov države v razvoju, razvite države. In res je, da je merjenje razvoja zelo zastarelo, tega nismo spremenili in takšen oskogled pristop nam da zelo osko gledo podobo o tem, kaj je revščina in kakšen je razvoj. Kako bi lahko mi spremenili naš način merjena razvoja za to, da bi upoštevali več eh, razsežnosti in več vidikov revščine in razvoja? Kakšne ukrepe boste vi predlagali za to? gospa kandidatka, sama osebno menim, da če želimo doseči cilje trajnostnega razvoja in mislim, da si vsi prizadevamo za to, potem potrebujemo takšen celovit pristop. Ne moremo namreč ločevati razvojne politike od eh, trgovinske politike, kmetijske politike Evropske unije in eh, da na področja gledamo ločeno po silosi, vendar ne zauznamemo celovitega pristopa. Če resnično želimo doseči trajnostni razvoj z gospodarskega, okoljskega in socialnega vidika, potem potrebujemo takšen celovit pristop. S to celovito strategijo za Afriko želimo doseči ravno to. Tako bo celoten kolegi sodeloval pri pripravah, ne samo jaz in Borel, um, ampak tudi vsi bodo sodelovali pri pripravi te strategije, tudi komisar za trgovino in za okolje. In to je nov pristop, vsaj z mojega vidika. Prizadevala si bom, da bomo s takšnim pristopom dosegli tudi boljše rezultate. Sedaj pa Martin Horvud za Renew. Spoštovana kandidatka za komisarko, ne bom vas spraševal o brexitu, ampak se veselim petletnega mandata v katerem vam bo pomagal pri reševanju vprašanj kot so revščina in trajnostni razvoj. Komisija želi povečati transparentnost in tudi doseči transparentnost pri razvojni pomoči. To so mednarodni standardi. S tem bi pomagali tudi zmanjšati korupcijo, povečati učinkovitost in s tem bomo pripomogli k boljšim podobi, ki imajo državljani od človekoljubni pomoči. Kako boste vi pomagali pri doseganju transparentnosti in pri spoštovanju standardov jati, ne samo v Evropi, ampak tudi pri naših mednarodnih partnerjih? Gospa kandidatka. Ta vrednota je zame zelo pomembna. Kot bivša finančna ministrica vem, da vsakič, ko uporabljamo davkoplačevalski denar, moramo biti zelo previdni. Pripravljeni moramo biti na to, da moramo zagovarjati način porabe teh sredstev. Z tega vidika mislim, da moramo izboljšati transparentnost Nažalost, še nimam konkretnih pobud na tem po področju, ki bi vam jih lahko predlagala. Če imate kakšne predloge, vam bom z veseljem prisluhnila. Si bom pa zelo prizadevala za več transparentnosti pri vsem, kar počnemo pri programih, načrtovanju, projektih in tako dalje. Kajti, kot sem dejala prej, je nujno, potrebno, da državljanom lahko razložimo, zakaj porabljamo davkoplačevalski denar, kakšni so rezultati in da pokažemo, da smo učinkoviti pri porabi teh sredstev. Tudi to je pomembno. sedaj že dva tedna sodelujem z mojim generalnim direktoratom. Zelo spoštujem njihovo znanje, njihovo prizadevnost in vse, kar počnejo. Zelo se veselim sodelovanja z njima, vendar pa še vedno mislim, da lahko še veliko stvari izboljšamo. Če imate kakšenkoli predlog, vam bom z veseljem prisluhnila. Dopolnilno vprašanje. Seveda imam predlog. Eh, zelo pozitivno je, da slišimo, da želite povečati transparentnost in to je prednost, ko imate toliko držav, ki sodelujejo. Treba je uporabiti mednarodni forum in mednarodni okvir za to, da povečamo transparentnost v skladu z mednarodnimi standardi. Vendar pa samo polovica držav članic izpolnjuje te mednarodne standarde IAT. Ja, zelo težko je od drugih zahtevati to, če samo polovica držav članic to izpolnjuje. Boste vi skušali doseči, da bodo vse države članice izpolnjevale te mednarodne standarde za to, da bomo povečali transparentnost pri porabi finančnih sredstev po svetu. Gospa komisarka. Sem izkušena političarka, zato ne želim dajati obljub, če nisem stotodstotno prepričana, da jih bom izpolnila. Vendar pa vam lahko obljubim, da bom storila vse, kar je v moji moči. Kot sem že povedala, tukaj gre za verodostojnost, za vprašanje verodostojnosti Evropske unije. Moramo biti sposobni pokazati ljudem rezultate, ki smo jih dosegli. S tem bomo okrepili tudi verodostojnost Evropske unije. Seveda se bom potrudila. Najlepša hvala, sedaj pa Frances Fitzgerald. E, lepo pozdravljeni, res sem zelo navdušena nad vašim prizadevanjem in zavezami k razvojni pomoči. Evropska unija ne bo dosegla ciljev agende 2030 brez znatnega finančnega uložka. Izkušnje iz držav v razvoju kaže na to, da zasebni sektor lahko odigra pomembno vlogo pri podnebni odpornosti, gospodarskemu razvoju in obnovi po katastrofah. Lahko Evropska unija podpre to, da se osredotočimo na najbolj ranljive in da bomo spodbudili zasebni sektor, seveda v skladu standardi, da bomo lahko podprli razvojne in podnebne rešitve, še posebej, ko gre za prehod v čisto energijo. Gospa kandidatka. Pomembno je to, kar ste dejali o najmanj razvitih državah. To bo naša prioriteta. Podpreti moramo tiste države, ki so najmanj razvite. Istočasno pa bi rada izpostavila še en vidik. Vemo, da je vedno več držav držav s srednjim prihodkom, zaradi tega, ker so opravile velik napredek na področju razvoja. Nažalost pa pri veliko teh držav vidimo velike neenakosti. Zato si bom osebno prizadevala, da se bomo uspešno borili proti neenakosti. To predstavlja veliki ziv ne samo države s srednjim prihodkom, ampak tudi v skoraj vseh državah članicah Evropske unije. To bo eden vodilnih načelov pri mojem delu, da se bomo borili proti neenakostim z različnimi orodi. Vloga zasebnega sektorja. Tukaj se popolnoma strinjam z vami, da moramo vključiti zasebni sektor. Zato imamo že posebne ukrepe, imamo blending, mešane orodja, imamo druga orodja in v prihodnosti. Mislim, da bomo potrebovali še več takih različnih orodij in vzvodov za to, da jih bomo pritegnili. Brez udeležbe zasebnega sektorja pa nam ne bo uspelo doseči ciljev trajnostnega razvoja. Mislim, da moramo to kar odkrito povedati. Z tega vidika je nujno potrebno, da dobimo zavezo privatnega sektorja, da si želijo sodelovati pri tem skupnem pristopu in sodelovati v našem partnerstvu. Imate dopolnilno vprašanje? Seveda se strinjam z vami, da moramo uporabiti vsa razpoložljiva sredstva za boj proti enakostim, vendar pa, če se ne bomo primerno lotili podnebnih sprememb, bodo te spremembe pripeljale še k večje neenakostim. Združeni narodi pravijo, da so zelo razčarani nad razpoložljivimi sredstvi za trajnostni razvoj. Kaj boste vi storili za razvoj sodelovanja in sinergij med javnim in zasebnim sektorjem? Seveda v spoštovanju človekovih pravic. Stopnja naložb v tem trenutku pa je zelo nizka. Gospa kandidatka. Popolnoma se strinjam eh, z vami glede podnebnih sprememb. Veliko smo govorili o zelenem dogovoru, to je eden od primerov prizadevanj prihodnega kolegija v zvezi s podnebnimi spremembami. Pobuda zavezništva predsednika Junkerja predstavlja dobro izhodišče za to, kako pritegniti zasebne naložbe za Afriko ni nam treba začeti od začetka. Imamo zelo dobre primere za dober dosežek in doseganje dobrih rezultatov. Moja dožnost bo, da poiščem nove pobude za to, kako dobiti več zasebnih naložb v Afriki. Na to sem pripravljena. Najlepša hvala. Najlepša hvala vsem poslancem. No, zaključili smo, še nekaj minut imamo. Pa počakajte malo. Rad bi se zahvalil vsem poslancem za vprašanje, rad bi se zahvalil seveda kandidatki za komisarko za vse odgovore, rad bi se zahvalil tudi za dolžnost, dolgo, za dolžino vaših odgovorov. Tukaj smo videli primer finske učinkovitosti. Imeli smo 25 vprašanj, pravila so jasna. Gospa kandidatka za komisarko, če vas bomo potrdili, se že veselimo vaših eh, prizadevanj sodelovanja z vami, kot veste, bodo koordinatori podali oceno. To srečanje bo potekalo za zaprtimi vrati. Rad bi še pozval kandidatko za komisarko, da poda zaključne besede pred koncem današnjega zaslišanja. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Ker v tem zaslišanju nisem uporabila materinščine, upam, da se strinjate, da bom za konec povedala nekaj v finščini. Kitos. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, rada bi se vam iz srca zahvalila za današnjo razpravo. Kot sem veliko krat povedala v času tega zaslišanja, je Evropski parlament zame zelo pomembna ustanova. Predstavlja in zagovarja demokracijo in zato bom na prihodnem mestu potrebovala podporo državljanov preko vas. Trajnostni razvoj je samo mogoč, če bodo sodelovali vse evropske inštitucije. Rada bi se vam zahvalila za to, da ste me pozvali, da se spustim v vsebinska vprašanja. Kakovost te razprave odraža pomembnost tega področja. Veliko čast mi bo, da bom lahko vzpostavila partnerske vprašanja odnose v tesnem sodelovanju z vami. Po mojem mnenju, današnja razprava kaže na to, kako zelo pomembna je razvojna politika za Evropsko unijo. To področje je v ospredju, ko pogledamo, kaj za sabo postil Evropski parlament in kakšne posledice vsega, je postil za sabo za milijone ljudi. To področje je v osrčju Evropske komisije. Mednarodna partnerstva odraža našo dragoceno tradicijo v razvojni pomoči, vendar pomeni še več, odraža vse priložnosti za to, da resnično lahko vplivamo na razvoj po svetu. Kot enakopravni partneri z našimi partnerskimi državami. Izkoreninjenje revščine je v ospredju našega dela. izkoreniti pa treba revščino povsod v vsakršni obliki. To pomeni ogromna dela, kajti 78 milijonov ljudi v skladu Združenih narodov živi pod pragom revščine. To bo moje vodilo, če mi boste izkazali to čas, da me boste potrdili kot komisarko. Nadaljevati moramo s prizadevanji, da bomo dosegli cilj nič, sedem, nič celih sedem odstotkov razvojne pomoči in vzpostaviti je treba resnična partnerstva z enakopravnimi partnerji. Ne moremo samo enostransko pomagati drugim. Skupaj si moramo prizadevati za doseganje svetovnih ciljev. To pa pomeni, da moramo izboljšati naš dialog s našimi partnerji cilji trajnostnega razvoja otirajo pot za bolj sodobno mišljenje teh 17 ciljev. Nam kažejo, kam moramo iti, in nas vodijo po poti. Tradicionalna razvojna pomoč je pokazala, da potrebujemo več finančnih sredstev, da potrebujemo več finančnih virov za razvojno pomoč. Pritegniti moramo nevladne organizacije in tudi zasebna podjetja, da sodelujejo z nami. Istočasno pa moramo zagotoviti korporativno socialno odgovornost. Venomer pa moramo poskrbeti za to, da spoštujemo naše vrednote in vlagati moramo v ustvarjanje delovnih mest za tiste, ki dela nimajo. Z mednarodnimi partnerstvi se bom lahko osredotočila na doseganje ciljev trajnostnega razvoja, na odpravljanje neenakosti in na boj proti revščini. Takšna je prihodnost, za katero si prizadevamo in to je naš cilj na področju dela zagotavljanja trajnostnega razvoja. Spoštovani prijatelji, sem optimistka. Mahatma Gandhi je dejal, da je človek kot ocean. V oceanu so lahko umazane kaplje, kar pa ne pomeni, da je celoten ocean umazan. Samem verjamem v dobro ljudi in verjamem, da da se vsi prizadevamo za boljšo prihodnost, za prihodne generacije. Veselim se dela v Evropski uniji. Naša razprava kaže, da ko sodelujemo, Evropska unija lahko postane pomemben globalni akter. In upam, da bomo tako nadaljevali tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. On that note, we end this public. In s tem bomo tudi zaključili današnje zaslišanje.